presidente gospod predsednik Seja se ponovno pričenja. Prva točka na dnevnem redu sta izjavi sveta in komisije na temo priprave zasedanja.